sporočili stališča našega zbora in posameznih političnih skupin. Žal pa moram ob ponovni otvoritvi zasedanja sporočiti tudi nekaj žalostnih novic. Žalostnih novic o preminulih kolegih med poletnimi počitnicami Irži Havel, visoko cenjen in priljubljen kolega, odličen politik, ki je z veliko strokovnostjo opravljal svoje delo v odboru za industrijo in eh, gospodarstvo. Irži Havel je bil prepričan evropejec. Gre za izrednega človeka, ki nam bo vsem ostal v spominu in človek, ki lahko povem iz osebnih izkušenj, je celo življenje posvetil služenju drugim. Evropski parlament prav tako želuje za Edith Mastenbrook, ki je neprečakovano premenula pri 37 letih. Za seboj je pustila tudi sina, ki bo zdaj odraščal sam. Prav tako želujemo za nekdanja, nekdanjima kolegoma Aleksandrom Felpnerem in Pedjem Lejnom, ki sta služila v tem zboru v prejšnjih sklicih in ki sta tudi tekom poletja preminula. V mesecu julija sta Osvaldo Paja in Harold Cepero na Kubi izgubila življenje v nesreči, gre za dva dobitnika Saharove nagrade. Angažiranost Osvalda Paja je predstavljala navdih cele generacije aktivistov na Kubi. Boril se je za svobodo, za demokracijo in to je bil življenjski moto Osvalda Paje. In eh, iz tega naslova smo mu tudi podelili Saharovo nagrado. Ampak njegovo zapoščino bomo tu v Evropskem parlamentu vsekakor negovali še naprej. spoštovane kolegice in kolegi. Prosim za minuto molka za vse omenjene preminule.